jih razveselimo in da smo zadovoljni s tem, da nas nek stroj pošilja levo ali desno. Torej vse te sisteme moramo ustrezno uporabiti. Hvala, gospa Jensen. S tem končujemo razpravo o tem poročilu, o njem pa bomo glasovali jutri ob povdne. We... Po dnevnem redu sedaj prihajamo na naslednjo točko. To je poročilo Sterks o formalnostih poročanja za ladje. Najprej dajem besedo gospodu Dirku Sterksu. Štiri minute imate na voljo, gospod poročevalec. Vozite. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Takrat, ko iz Gdanska potuje v Antwerpen nek kontejner po Eh, cesti oziroma po morju, je treba upoštevati nekatere formalnosti poročanja. No, za cestni promet to ne velja. Če pa eh, gre za eh, prevoz kontejnerja, potem po morju, potem veljajo drugačna pravila poročanja, zato ker v tem primeru gre ne za potojoči kontejner, temveč za potojočo ladjo. In tukaj je treba stvari urediti poenostavitev smo poskušali doseči in zahvaljujem se tako strokovnjakom v svetu, kot tudi v komisiji za dosežen dogovor. Gre za dogovor o upravni poenostavitvi. Gre tudi za računalniško izmenjavo podatkov med vsemi tistimi, ki so vključeni v takšen prevoz. In gre tudi za načelo enega okenca, kar pomeni, da so računalniki med seboj povezani. V tem primeru gre res za veliko izboljšanje, kajti gre za uporabo elektronskih eh, pomorskih sistemov za enotno okence in s tem so formalnosti za ladje manjše. Vendar še vedno nismo dosegli dogovora, ko gre za uh, plutje in vladje eh, v pristanišče tretje države. V takšnem primeru gre za popolnoma drugačne eh, formalnosti poročanja in tukaj bi morali imeti eh, dogovor, kar zadeva poenoten sistem poročanja za eh, promet po, po morju in po celinskih plovnih poteh. Sedaj uh, vemo, da Celo vrsto naših eh, predlogov sprememb svet ni hotel sprejeti, zlasti tistih ne, ki eh, želijo uvesti enoten jezik. V večini primerov je jezik, ki ga že uporabljajo, tako ali tako že angliščina. Mislim, da tudi nismo uspeli doseči dogovora, da bi v direktivi govorili tudi o eh, pilotaži, o pilotih. Potrdilo o oprostitvi pilotaže je namreč eh, tukaj sporno vprašanje. Komisija je sicer dala uh, določeno mnenje za to, vendar se mi zdi, da še vedno delujemo v okviru neenotnega okvira v Evropski uniji. Vendar, kar zadeva datum, smo se uh, uspeli dogovoriti s svetom, čeprav svet zaenkrat še ustraja na uh, roku oziroma začetku veljavnosti te direktive 2015 Evropski parlament se še vedno zauzema za uh, krajši rok. Gospod predsedujoči, mislim, da gre za zelo pomemben zakonodajni predlog za promet ladi v okviru skupnosti. Če hočemo imeti resnično trajnostni sistem uh, prevoza v Evropski uniji, potem moramo uh, narediti nekaj v zvezi s formalnostmi poročanja za ladje. Svet je tukaj zelo tog in enostavno ne želi spoznati, katere so prednosti določenih ukrepov. Žal je še vedno tako, da svet eh, ne sprejema dejstva, da bi nekatere vrste komuniciranja lahko pospešili v Evropski uniji. Moram reči, da me vedno znova to preseneti, pa ne samo preseneti, tudi razjezi, gospod predsedujoči. In upam, da bomo uh, kljub uh, trmi sveta kmalo našli skupno rešitev. In prosim, da me podprete pri tem. Hvala, gospod Šterks. Sedaj dajem besedo komisarju Kalasu. Gospod predsedujoči, poslanke, poslanci. Najprej hvala poročevalcu gospodu Šterksu za napore, ki jih je vložil v pripravo tega poročila o formalnosti poročanja za ladje, ki pripluje v prstanišča ali izpluje iz njih. Gre za zelo pomemben korak eh, za to direktivo. Ta direktiva poenostavlja upravne formalnosti za ladje in s tem eh, znižuje stroške tako gospodarstvu kot tudi uporabnikom. Poleg tega bo na ta način eh, postalo, eh, postal pomorski prevoz bolj privlačen poskušamo vzpostaviti evropski prostor pomorskega prometa brez ovir, zlasti, da bi žal, z, začel delovati notranji skupni trg, kar zadeva pomorski promet v EU. Pomorski promet je zelo zapleten, z njim so povezane zelo eh, zapleteni administrativni postopki, eh, ko gre za eh, plobo in blago izključno v prometu v okviru Evropske unije. Nepotrebni dodatni upravni stroški nastajajo tukaj. V razpravi je postalo zelo pomembno vprašanje, kdaj naj bi Evropska pristanišča eh, sprejela elektronsko eh, izmenjavo podatkov. 15. juni 2015 naj bi bil ta rok eh, In uh, svet, kot je rekel poročevalec, je tukaj manj fleksibilen. Komisija meni, da potrebujemo uh, dober okvir za potrdilo o prostitvi pilotaže. Komisija bo pripravila sporočilo o svojih ugotovitvah in predlagala nadaljne ukrepe na podlagi ugotovitev. Komisija se strinja tudi s tem, da bo poročala o drugih odprtih vprašanjih, da se to naprimer razširi na eh, promet po celinskih poteh in morda tudi na eh, pomorski promet med eh, evropskimi pristanišči in pristanišči v tretjih državah. Komisija torej podpira kompromis, ki ga je dosegal gospod Šterks, eh, pa tudi predsedstvo sveta. Gre za dober, dobro uravnotežen kompromis, zasnovan na splošnih načelih, za katere se zauzema tudi komisija. Najlepša hvala. Hvala, gospod Kalas. Besedo ima gospod Grandes Pascal, eno minuto in pol. Sí, gracias, señor presidente. Señor Calas, se trata de una directiva. Hvala, gospod predsedujoči, eh, gospod eh, eh, Kalas. Glede formalnosti poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča, bo tudi spodbudilo ta promet na kratkih razdaljah in tudi poenostavilo formalnosti in dokumente, ki jih je potrebno, ki jih morajo ladje oziroma plovila izpolniti pred prihodom v pristanišče. Prihajalo bo tudi do eh, stalnih inšpekcij. Gospodu Steksu čestitam k delu, eh, k inteligentnemu pristopu in kot poročevalec v, eh, v senci pa pozdravljam tudi to, da so bile vključene v poročilo tudi moji predlogi in eh, gre tudi za sporazum med tremi institucijami. Eh, To je ta naš cilj in eden od pomembnih vidikov, o katerih je že govoril eh, poročevalec, kakor tudi gospod Kalas. Potem je tudi vprašanje jezikov in pa tudi eh, datum začetka veljavnosti. Vse to je uravnoteženo, dobro upravljeno delo. Čestitam gospodu Sterksu. Mislim, da smo dosegli cilje komisije in zahvaljujem se jim za prispevek k soglasju med tremi institucijami. Hvala lepa, dragi kolega. Sedaj Sedaj ima eh, besedo gospod Debora Srbokjani, dve minuti. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se gospodu Sterksu, poročevalcu, ki je odlično opravil svoje eh, delo in sicer to spodbuja prosti pretok eh, in gibanje v tem sektorju. Prav tako delim eh, te cilje, ki so zastavljeni tako, da se lahko odpravijo nepotrebne formalnosti v Evropski uniji, v Evropski uniji brez meja. To ni samo pomembno ravno z vedika sodelovanja med različnimi oblastmi, ampak tudi zaradi različnih sistemov poenostavitve, ki jih je potrebno uvesti eh, hkrati. Eh, to tako, da se zagotovi eh, skratka prostor brez meja in da to poteka optimalno. Harmonizacija upravnih eh, postopkov bo zagotovila bolj gladek eh, pre, pretok in eh, bolj eh, neovirano plovbo. Do sedaj pa to ladijsko, ladijski promet še vedno pravzaprav zavirajo eh, raz, različni eh, sistemi in tako dalje. E, zato je potrebno poskrbeti za hitro izmenjavo podatkov. Potem tudi medoperabilnost, ki je pomembna, tudi to je potrebno poenostaviti. Elektronske informacije niso vedno povsem učinkoviti, e, tudi sistemi niso tehnično med seboj povezani. Kar zadeva jezik in uporabo enega jezika, bi bilo to samo uprit tej plovbi oziroma temu prometu. Bilo bilo bi tudi manj upravnih zaostankov. Hvala lepa. Hvala gospa Serakjani. Sedaj ima besedo gospod Bese. Minuto 30. Eh, Hvala, gospod predsedujoči. Torej, kar zadeva sam eh, naslov eh, tega poročila gospoda Sterksa, eh, kjer pravzaprav lahko zaznamo zelo pomembno razsežnost, ki gre dlje od samega upravnega in tehničnega okvira, ki ga zaznamo v tem naslovu. Gre za pomembno politično izbiro in sicer, da postane eh, pravzaprav ta sektor pomorskega prometa atraktivnejši, bolj učinkovit, gre za eh, sektor prihodnosti in eh, sicer bo predstavljal eden od ugodnejših vrst prometa. Tudi in tudi prijaznejšega do okolja. E, prav tako e, je potrebno pozdraviti poročila poročevalcev v senci, ki tudi gredo v tej smeri. Cilj je dosežen in ta sektor s to direktivo bo pomenil, da bo področje pomorskega prometa e, bolje usklajen, bolj enostaven in bolj harmoničen. Tako da v polni meri podpiramo, podpiramo to poročilo, če tudi tudi bi bili raje videli, da pri izvajanju prihaja do večje učinkovitosti eh, in pa tudi eh, glede uporabe enotnega jezika na tem eh, področju. In še zato bomo podprli to poročilo in sicer brez pridržkov. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala gospod Besej.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 Hvala lepa, gospod predsedujoči. Poročilo STERKS pravzaprav omogoča, eh, nudi konkretne prednosti eh, za vidika tega, ker se vse poenostavlja. Eh, prav tako so omenjene prednostne naloge, ko gre za rečni promet, pa smo se tudi zedinili, da komisija poroča o poenostavljenem postopku za ta sektor. Upam, da bo komisija tudi sama prišla do tega sklepa in bo potem predlagala ustrezne zakonodajne rešitve. Kar zadeva storitve pilotaže, upamo, da bo prišlo do spostavitve evropskega okvira, ki bo omogočil bolj eh, pregledno situacijo na tem področju ob hkratni kakovosti teh storitev. Gospod Sterk se je že sam povdaril, odbor za eh, eh, promet bi želel, da se pravzaprav uporablja v ta namen en sam jezik, enotni jezik. Gre za prvo fazo, ki pa je še vedno preveč premalo ambiciozna. Dokler prihaja do nesreč, eh, do poškodovanja, ko ljudje govorijo tri različne jezike in se med seboj ne razumejo, no upam, eh, da bo prišlo do uporabe enotnega jezika v pomorskem prometu in da bo to še nadalje angliški jezik. Samo tako bomo resnično lahko napredovali. Hvala lepa, gospod Van Dalen. Sedaj pa za eno minuto in pol. Gospod Dominik Rike. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej se prisrčno zahvaljujem eh, gospodu Sterksu za njegovo delo. Eh, čestitam mu tudi za rezultate, ki je dosegal pri pogajanju s eh, svetom. Gre za povsem bistveno fazo v ustvarjanju prostora brez meja, k kateremu vse to prispeva, prispeva k večji pretočnosti in pomeni dodano vrednost v teh kriznih časih. Hkrati pa spodbuja tudi eh, okolju prijazno obliko eh, prevoza oziroma prometa. Tu ne gre zgolj za razsežnost upravnih postopkov in tako dalje, gre tudi za harmonizacijo, eh, ki bo tako dosežena tudi eh, učinkovitejša izmenjava informacij v okviru SafeCineta. Hkrati menim tudi, da kompromis predvideva ustrezno rešitev in eh, svet eh, govori o pomembnosti te informacije, ne da bi se zahtevalo enotni jezik, čeprav se ga lahko priporoča in eh, vendar pa sveče ni upošteval vse specifike v določenih konkretnih primerjih, ko naprimer eh, lahko pride do, eh, do posledic eh, tega, da ljudje v določenih situacijah, nesreče in podobno govorijo različne jezike. Upamo, da bo hitro prišlo do izvajanja ukrepov zaradi eh, marljivega dela gospoda Sterksa. Hvala lepa, gospod Rike. Sedaj začenjamo s postopkom catch-the-eye. Besedo dajem eh, gospe Itikau. Mulțumesc, domnule președinte. Directiv... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Direktiva o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišče, Eh, držav članic vključujejo tudi poenostavitev formalnosti in izmenjavo podatkov in informacij, kakor tudi uvajanje e-pomorskega sistema, potem enotnega okenca in tudi eh, poenostavljene postopke v primeru nevarnega blaga. Komisija bo poročala parlamentu, in sicer eh, decembra o širjenju upo, eh, področja uporabe te eh, direktive in sicer v primeru prometa eh, po eh, notranjih oziroma po celinskih plovnih poteh. Potrebno je poskrbeti za združljivost, eh, združljivost te platforme, z to platformo SafeCNet Za zagotovitev boljše komunikacije pa se je v osmem predlegu spremembe predlagal porabo 14. pravila, eh, pravila konvencije SOLAS, po kateri naj bi se uporabljala angliščina kot skupni jezik. Gospa Mesner ima besedo. Prezident. Gospod predsedojoči, gospod komisar je govoril o evropskem prostoru prometnega, eh, pomorskega prometa brez meja. In gotovo je ta direktiva korak v pravo smer. 95 odstotkov izvoza poteka po morju in 45 odstotkov vsega tovornega prometa gre preko evropskih pristanišč. Glede na to je seveda nujno potrebno v prihodnosti imeti poenostavitev in harmonizacijo formalnosti poročanja in s tem poročilom bomo dosegli vse. Zato je to zelo dobro poročilo. Dirk Sterks pa žal ni mogel doseči dveh stvari, za kateri se je zauzemal, pa tudi mi se zauzemamo za nje. Namreč prvič, da bi res imeli poenostavitev, kar zadeva potrdilo o oprostitvi pilotaže, to bi bilo smiselno. In drugič, v zvezi z enotnim jezikom. Mislim, da bi res lahko bila angliščina edini jezik konec koncev ne moremo delati tako, da različni pomoščaki govorijo različne jezike in eh, povzročijo eh, nesreče ali pa se v primeru nesrečne morajo eh, sporazumevati. Zlasti glede na to, da je to zelo okolju prijazna oblika prometa. Hvala. Hvala. Sedaj dajem besedo komisarju, eh, potem pa poročevalcu. Eh, spoštovani gospod komisar, imate besedo. Eh, spoštovani, zahvaljujem se vam za vaše pripombe in tudi eh, soglasno podporo, kajti gre za pomemben korak naprej. Vendar pa nas čaka še večji korak pri izpolnjevanju te naloge in doseganju oziroma ustvarjanju enotnega pomorskega prome, prostora in prav gotovo bomo naleteli še na večje težave. Sedaj namreč govorimo o formalnostih, to je seveda pomembno seveda je upravni vidik pomemben, vendar vas bom prosil za podporo tudi takrat, ko bomo prišli do, eh, do tega vprašanja, tudi ko, bomo, ko bo govora o carinskih formalnostih, ki so še veliko bolj zapletene. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Eh, sedaj ima besedo gospod Sterks, poročevalec. Bilo mnogo zala kolega, zbedanke mnere, voziteljdi hvala lepa. Še enkrat se zahvaljujem vsem kolegom, ki so eh, prispevali k tej razpravi. Najlepša hvala. In tudi gospod komisar je v zadnjem prispevku pravzaprav eh, pokazal na eh, zelo pomemben vidik in sicer carinskih formalnosti. To ne bo posem ločeno od pomorskega sistema. Potrebno je vzajemno komuniciranje. Prav imate, gospod komisar. Za vas, gospod komisar, pa je tudi določena številka števila nalog, kot eh, naprimer tista, ki se nanaša na pilotažo. In to, eh, tu je tudi vloga pristanišč, eh, ki je pomembna in sicer kot križišče med povezava med morjem in celino. In, kajti eh, brez tudi dobrih pristaniških zmogljivosti in tako dalje ni mogoče voditi eh, in do, izvajati eh, še tako dobro pomorsko politiko. In potrebno je vzpostavljati še drugačne odnose in potrebno je vse to navezati še na druge oblike prometa. Torej, ko gre za jezik, seveda razumem veliko občutljivost pri tem vprašanju stanju eh, v tistih državah, kjer že tako vodijo razpravo o jezikih in temu namenjajo eh, dolge cele dneve. In uh, v tem babilonskem stolpu bi se seveda lahko zadovoljili z enim samim jezikom, vendar ne, eh, potrebno je znati razlikovati med obojim. In upam, gospod komisar, da bo prišlo do napredka in sicer na podlagi uvodnih klauzul eh, oziroma izjav, ki jih imamo v direktivi eh, in tudi ob sodelovanju z mednarodnimi pomorskimi organizacijami. Veliko je sporazumov, ki so pomembni za ta sektor. Eh, je potem jezik, poleg jezika je tudi um, eh, človeška razsežnost uporabe jezika, to je pomembno za razvijanje uh, zanesljivega, učinkovitega pomorskega sektorja, ki bo okolju prijazen. Hvala lepa, Upa, uh, želim vam veliko poguma uh, in še uh, uh, v nadaljevanju inteligentnega pristopa k tej direktivi. Hvala lepa. Hvala, gospod Sterks. S tem zaključujemo eh, to razpravo. Glasovanje bo jutri ob 12. Well, the next item is the <clears throat> report by... Nestle.